ali Nimra. Najprej bom dala besedo eh, avtorjem. Gospod Šupret. Spoštovani eh, kolegi, ali Mohamed Al-Nimr je bil obsojen na smrtno eh, kazen eh, in sicer je to sodbo sprejelo kriminalno sodišče v eh, Saudski Arabiji. Sodeloval je eh, pri eh, protestih šitov in ni imel pravice do pravičnega sojanja. Zato sem tudi soavtor te resolucije, ki jo podpira večina eh, poslanskih skupin. Zahvaljujem se kolegom iz drugih eh, poslanskih skupin za to uravnoteženo besedilo, besedilo, ki ne obsoja celotne države, ampak ki poziva k razumnosti, ko gre za prakse, ki niso več eh, sprejemljive v mednarodni družbi. Saudska uh, Arabija eh, je močno razvita eh, država in bogata država, to pa ne opravičuje teh dejanj. Najlepša hvala za eno minuto, gospod Tenak. Gospa predsedojoča, tragično je, eh, da naj bi Saudska Arabija predsedovala odbor za človekove pravice v Združenem narodu, medtem ko doma obsojajo mladiniča, na uh, smrt eh, samo zaradi tega, ker je sodeloval pri protestih. Včeraj uh, smo ravno sričali poročila o drugem mladeniču, ki ga čaka uh, podobna usoda. Priprt je bil leta 2012, ko je bil star komaj 17 let. Ne gre zgolj za domnevne zločine, ampak za um, vojno uh, v Saudski Arabiji uh, proti šitom. Eh, kajti tudi ta mladenič je šit. Ta dva primera sta najbolj pretresljiva primera, ampak sta le dva primera iz bogatega kataloga v Saudski Arabiji. Tukaj gre za represijo avtoritativne države. Zato eh, pozivam eh, kralja, eh, da prekliče to odločitev. Najlepša hvala, gospod Ris. Hvala lepa. To je Ali Alnimr, star je 17 let na tej fotografiji, praktično otrok, vzoren dijak, ki ima rad fotografijo, potovanja, kolesarjenje in svobodo očitno ima tudi rad majčke Ralph Lauren. Tako kot številni šiti so tudi njemu oduzeli prostost. Številni mladi so črpali na vdih iz arabske pomladi, vendar v Katifu ni bilo arabske pomladi. Alifa Alija so pridržali, z mučenjem so iz njega izsilili priznanja. Tudi njegova družina ni uspelo vstopiti v stik z njim več let, oduzeli so mu mladost. Obsojen je na smrtno kazen, usmrtijo ga lahko danes, jutri ali kadarkoli. Ne bom se spuščala v kršene človekovih pravic v Saudski Arabiji, besedilo samo govori o tem, tudi veliko krat se o tem pogovarjamo. Zaključujem, gospa predsedujoča, na najvišji ravni Združenih narodov v Ženevi mislim, da ne bi smelo priti do prevzema predsedovanja odbora za človekove pravice strani Saudske Arabije. Hvala lepa. Gospod Korao je naslednji avtor. Hvala lepa, predsedujoča. Saudska Arabija in človekove pravice. Ponovno govorimo o tem in iz tega tudi izhaja ta gromozanska nedoslednost, ki jo kot Evropska unija kažemo. Saudska Arabija naj bi bila naš partner, s to državo naj bi imeli dobre odnose, to je država, ki naj jo ne bi obsodili vendar je to ena od držav na svetu, kjer se najbolj krčijo, kršijo človekove pravice. In kaj se zgodi? Očitno ji nagrajujemo to državo zato, ker obsoja državljane na najbolj grozljive oblike smrtne kazni, tudi na križanje. Kaj se še zgodi? Saudska Arabija naj bi prevzela vodenje Sveta za človekove pravice v Združenih narodih. Celo Cameron je to podprl. Po eni strani se zauzemamo za človekove pravice, po drugi strani pa podpiramo tiste, ki človekove pravice kršijo. Zato me zanima, kakšen odnos bomo zauzeli do Saudske Arabije, kolegice in kolegi. Saudska Arabija je država, ki zgolj krši in sankcionira. Mi pa govorimo o človekovih pravicah. Hvala lepa, gospod Havic je naslednji avtor. Ali Al-Nimr je bil aretiran in tudi mučen zaradi tega, ker je bil del arabske pomladi. Ne smemo dopustiti, da umre. Resničen pogum je pokazal on, ki se sooča z grozljivo smrtjo. Poguman je tudi v primeru, če bi mu Saudska Arabija dopustila, da še naprej živi in mirno protestira. Saudska Arabija krši konvencije Združenih narodov o pravicah otrok, ta država izvaja smrtno kazen, Evropska unija zahteva moratorij ali prihaja iz šitske družine klerikov, zato so ga razglasili za disidenta. Lani sem govoril o sporazumu o boju proti terorizmu med Evropsko unijo in Saudsko Arabijo. Ta parlament je glasoval tudi o določbi, ki govori, da je treba ta sporazum podvreči določbi o človekovih pravicah. Tega mladeniča so obsodili na smrtno kazen in sicer na podlagi dokazov, ki so jih pridobili s pomočjo mučenja. Sodni postopek pa je potekal tajno, kar slabo mi je, da je moja vlada ponudila storitve tistemu zaporu, v katerem prihaja do kršenja človekovih pravic. Seveda si želimo tudi odnosov z Saudsko Arabijo, ampak vprašanje je, ali je obravnavanje gospoda Alija skladno z načeli, ki jih uveljavljamo če načela karkoli pomenijo, bi morali nekaj storiti. Ali je bil otrok, dopustite mu, da postane tudi moški. Zidehovski, ki je pišal urnok. Gospod Zdehovski, minuta. Pani predsedajci, važeni pane komisar. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, gospod komisar. To besedilo izpostavlja še eno kršenje človekovih pravic v eni od naših poslovnih partneric v Saudski Arabiji. Seveda je dobro, da imamo spostavljene gospodarske in politične odnose z Saudsko Arabijo. Nedvomno je pa tudi prav, da izpostavimo vse tisto, kar se dogaja v tej državi. Ali Mohamed Al-Nimr. Njega so obsodili In v tem primeru je prišlo do kršenja človekovih pravic, do kršenja konvencije o pravicah otrok. Poleg tega država krši tudi arabsko listino o človekovih pravicah. Naložili so mu smrtno kazen. Smrtna kazen je v nasprotju z našimi vrednotami. Do sedaj so smrtili 3014 oseb, mislim, da ne bi smeli gledati stran ob takšnem kršenju. Hvala lepa, gospa Veržja. Uloga Saudske Arabije je negativna, ker destabilizira celotno regijo, tudi Jemen financira teroristične dejavnosti, veliko je kršitev v tej državi, zlasti ko gre za pravice žensk, šitev in drugih oseb, prihaja do diskriminacije. Ali Al-Nimr je primer tega, kaj se dogaja, je žrtev pristranskega sodnega procesa, obsodili so ga na barbarsko smrtno kazen, njegov edini zločin pa je bil ta, da se je boril za človekove pravice. Šlo naj bi za razžalitev kralja. Rekli so, da ga morajo najprej obsoditi na smrtno kazen, mu odsekati glavo in ga potem pribiti na križ. ZDA in Francija se kar prepirata med seboj, katera bo boljša prijateljica Saudske Arabije. Mislim, da ne bi smeli biti tiho ob teh primerih, v primeru Alija in tudi v primeru moškega, ki so ga obsodili na bičanje. Hvala lepa. Gospod Duro. Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moški, ki je star 20 let, je obsojen na barbarsko smrtno kazen. Smo cinični in smo tudi indiferentni. Cinični smo do te vlade, ki podpisuje mednarodne konvencije o človekovih pravicah in konvencije o pravicah otrok indiferentni pa smo zato, ker velike demokracije zrajo stran zgolj zato, da bi pridobile nafto oziroma v to državo prodale orožje. Evropa ni zgolj neko tržišče. V prvi vrsti smo mi Evropa vrednot, zato nikar ne dopustimo, da bi Evropa obglavila svoje vrednote na oltarju krvave diktature. Evropski parlament bi moral jasno in glasno povedati Saudski Arabiji, da se otrok ne muči, da se jih ne obsoja na smrtno kazen. Zahtevati moramo pomilostitev v vsakem primeru, predvsem pa moramo Saudske Arabije zahtevati, da vzpostavi preiskovalno komisijo proti mučenju. Poskrbeti mora za to, da se človekove pravice in svoboščine v tej državi spoštujejo. Hvala lepa, kolega. Gospod Pospišil. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se s tistimi govorniki, ki obsojajo to barbarsko kazen, ki so jo naložili mladeniču. V 21. stoletju ne moremo dopustiti, da se dogajajo izvajanja to vrstnih kazni. Ne moremo dopustiti, da nekoga obglavijo in ga potem še pribijajo na križ zgolj zaradi tega, ker je ta človek zahteval spoštovanje pravic in se zauzemal za svobodo. Stric gospoda Alija je pomemben klerik, ki se je zauzemal za pravice šitev in tudi zaradi tega so Alija dodatno kaznovali. Ne smemo se obračati stran in se pretvarjati, da težav ni. Letos so usmrtili že 102 osebi in številka se še povečuje. Otroke in ostale usmrčuje, ne da bi pri tem navedli ustrezne razloge ali jim predhodno sodili. Hvala. Hvala lepa, gospa Gumeš. Um Hvala lepa, gospa predsedujoča. Obsodba Alije Mohameda Al-Nimre je grozljiva. Obsodili so ga na obglavljanje in na križanje. Tu gre za res srednjeveško kršenje človekovih pravic in gospoda Alija so obsodili zgolj zaradi tega, ker se je zauzemal za človekove pravice. Sodni postopek v Saudski Arabiji ni bil speljan skladno z mednarodnimi standardi. Federika Mogherini in ostali morajo javno obsoditi to situacijo. Dejansko gre za kršenje človekovih pravic. Storiti morajo vse za to, kar se da na vseh ravneh, da bi to vrstne primere preprečili. Evropska unija in države članice ne morajo nadaljevati z delom, kot da se ni nič zgodilo obsoditi je treba Saudsko Arabijo. Dejstvo je, da s to državo sodelujemo na politični, gospodarski ravni, na področju energije. V tej državi tudi govornico so prekinili. Hvala lepa, gospod Demesmaker. Hvala lepa, gospa predsedujoča. 17-letnika so aretirali, obsodili na obglavljanje in križanje. Takšno ravnanje je nedopustno in ta država ne more predsedovati svetu za človekove pravice. Že od leta 70 naprej je Saudska Arabija uložila na, deset, na desetine milijard naftnih dolarjev za to, da bi spodbujali radikalizem. Vidimo, kaj se dogaja v Maroku, v Tuniziji in drugot. Saudski vahabisti podpirajo teroristične skupine, kot so ISIS, Al-Qaida in tudi ostali. Gre za sile, ki se borijo proti Zahodu in proti pravicam žensk. Parlament je bil vedno zelo strok pri obsojanju, pri obsojanju kršitev človekovih pravic v Saudski Arabiji, ampak očitno je, da se naše vlade poceni prodajo tej državi zgolj zaradi nafte, s tem pa pravzaprav podpisujejo smrtne obsodbe, ki jih ta država nalaga. Hvala lepa, gospod Telečko. Uh, Gospa predsedujoča, gospod komisar. Slišali smo, da je Saudska Arabija pomembna država na Bližnem vzhodu. Mislim, da imamo tudi skupne cilje, kar zadeva mirovni proces, v našem interesu je, da skupaj delamo na skupnih interesih. Slišali smo tudi, kakšni so dosežki Saudske Arabije na področju človekovih pravic. Imajo precej katastrofalen rezultat na tem področju. Cenim to, kar je povedal predsednik Hollande. Podal je zelo odločno izjavo in vemo, da ima Francija tesne in močne odnose s Saudsko Arabijo. Pogrešam pa ostro izjavo strani Federike Mogherini. Vsi se strinjamo, da od gospe Mogherini pričakujemo, da zauzame zelo trdno stališče. Mislim, da če se bo to vrstno ravnanje nadaljevalo, bi se morala Evropska unija strogo odzvati tudi, ko gre za obravnavanje skupnih vprašanj s to državo. Hvala lepa, gospod L. Jarik. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tako kot vsi v dvorani, tudi sam menim, da ne moremo zgolj formalno protestirati. Vse evropske institucije bi morale storiti vse za to, da se prepreči obglavljanje in križanje mladega Alija Alnimra. 2200 usmrtitev v zadnjih desetih letih. Saudska Arabija naše celotno človeštvo peha v temačne celice iz srednjega veka. Mislim, da bi morali delovati bolj odločno in predvsem ukrepati. Pod vprašanje treba postaviti tudi nekatere trgovinske sporazume in sodelovanje. Nič ni vredno več od človeškega življenja. Ostro moramo protestirati. Na vse zadnje ta država predseduje tudi svetu za človekove pravice v Združenih narodih. Mi se zauzemamo za to, da bi Tahuda Almausa in tudi Alija oprostili. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Valenciano. Hvala lepa. Saudska Arabija bo obglavila mladeniča, ki je storil zločin pri 17 letih. Saudsko sodišče je letos usmrtilo že 130 oseb. In to je ta grozljiva usoda, ki čaka tudi Alija, če ne bomo glasno povzdignili svojega glasu in zahtevali, da Alija izpustijo. Naš parlament bi moral jasno povedati savdski vladi, da izvaja nehumano zakonodajo. Že v primeru Rajsar Baldavija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 postopka pritegnite pozornost predsedujočega pri tej razpravi. Nimamo, tako da besedo dobi komisar. Spoštovana gospa predsedujoča, gospe in gospodje, hvala lepa, da ste izpostavili primer Alija Mohameda Al-Nimra. Verjetno vsi veste, da je Saudska Arabija pomembna partnerica Evropske unije, vendar nas vse v Evropski uniji skrbi smrtna obsodba, ki so jo naložili Aliju v začetku letošnjega leta. Ali Animar je bil mladoleten, ko so ga leta 2012 aretirali, ker naj bi napadal posameznike med protesti, ki so potekali v vzhodnem delu države. Mi smo pozorno spremljali, kaj se dogaja z njegovim primerom, pa tudi kaj se dogaja s človekovimi pravicami v Saudski Arabiji. Vse to, kar se je dogajalo v primeru Alija Al-Nimra, ko gre za sam sodni proces in za samo obsodbo, nas močno skrbi, kajti ta kazen, ki so mu jo naložili, je nesorazmerna. Tesno sodelujemo z predstavništvom Evropske unije v Rijadu in tudi z eh, Saudsko Arabijo. Našo delegacijo v Saudski Arabiji smo že zadolžili za to, da posreduje naše odločno sporočilo, namreč da je kazen nesorazmerna, kruta, da je ponižujoča. Zato Saudsko Arabijo pozivamo, da še enkrat razmisli o kazni, ki jo je naložila gospodu Aliju Alnimru. Še enkrat smo tudi povdarili, kakšno je naše stališče glede smrtne kazni. Povedali smo tudi, da nas skrbi vse večja uporaba smrtne kazni v Saudski Arabiji. In moramo vsaj minimalne evropske standarde, ko gre za izvrševanje kazni pri mladoletnih osebah. Zauzeti se moramo za bolj konstruktiven dialog na področju človekovih pravic s Saudsko Arabijo. Dejstvo je, da se smrtna kazen vse bolj pogosto uporablja v Saudski Arabiji tudi za manjša kazniva dejanja, kot so naprimer kazniva dejanja povezana z trgovino z drogami. Mi bomo pozvali saudske organe, da odpravijo naloženo kazen in da še enkrat preverijo celoten postopek pred sodiščem. Skrbno bomo spremljali primer Alijal Nimra in tudi izrazili svojo zaskrbljenost preko za to primernih kanalov. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, za te zaključne besede. Opravičujem se za vsta hrup v dvorani, vendar v dvorani nas je 751. Moram priznati, da se mi zdi raven hrupa v tem trenutku res nedopustna in predvsem neuljudna. Kolegice in kolegi, lepo prosim, da sedete na svoja mesta, tisti, ki šele vstopate v dvorano, pa to storite nekoliko bolj tiho. Osem predlogov resolucij smo prejeli. V zvezi s to točko razprava je zaključena, glasovanje pa bo potekalo v kratkem. Čaka nas krajši odmor, potem pa nadaljujemo z glasovanjem. Kolegi in kolegice, prosim, da se posedete na svoja mesta, da bomo lahko začeli z glasovanjem. Še pred tem bi želela gospa Zuber podati postopkovno vprašanje. Senjor, senjor prezident, tenjum, um... Gospa predsedujoča, imam postopkovno vprašanje v zvezi z eh, členom 130 omejitev najvišjega števila ustnih vprašanj, ki jih lahko predloži poslanec, je neko nezaslišeno pravilo. To omejuje poslance pri političnem delu. E, moramo upravičevati, utemeljevati, da gre za nujno vprašanje. To je nezaslišano. Sama sem ravno dobila odgovor parlamentarnih služb, ki so zavrnili moje ustno vprašanje, nisem delo dovolj nujno. Ne zdi se jim nujno, da povprašam eh, Evropsko komisijo o uporabi vojaške sile proti beguncem. Kako lahko birokrati odločajo o tem, kaj je nujno in kaj ne, če poslanec misli, da je to nujno? Službe parlamenta bi naj podpirale delo poslancev, ampak meni se zdi, da služijo samo temu, da ovirajo naše delo. Gospa Zuber, hvala za vaše. Eh, vprašanje, ampak moram vas spomniti na to, da niso bili birokrati krivi za to. Naš parlament se je odločil lani, da bomo omejili število usnih vprašanj. Tako da se upravičujem za to, ni so krivi birokrati, ampak mi. Torej, glasovanje, dobili smo zapisnike dosedanjih eh, sej. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne.